Tako, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na zasedanje našega odbora, odbora za zunanje zadeve. Prosim tudi osebe, da neha klepetati. No, kot, kot učitelj se počutim, ali ravnatelj. Sprememba dnevnega reda, prva točka. Gospod Pierre Kejnbühl je naš gost, oziroma bi moral biti naš gost, ampak eh, te točke ne bo na zasedanju za razvoj, oziroma odbora za razvoj, bo pa gospod, oziroma bodo pa kolegi iz tega odbora gostje na našem odboru. Tako. Informacije predsednika. Deseta točka je DPRK glede Severne Koreje bo potekala z zaprtimi vrati. Se strinjate s tem? Dobro. Točka 3. Sprejetje zapisnikov zadnjih sej 10. in 11. julija in pa 30. ter 31. augusta. Ima kdo kak komentar na to? Če ne, potem sta zapisnika sprejeta oziroma bosta sprejeta ob koncu tega sestanka. Tako, zdaj pa sledi skupna obravnava točk 4 in pa 5. Pri točki 4 predstavijo dveh študij, ki jih je naročil odbor AFED z naslovom Stanje izvajanja pridružitvenih in prostotrgovinskih sporozumov z Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo s posebnim podarkom na Ukrajini ter sistemsko analizo ključnih sektorjev. Po drugi strani pa je tu še uh, dosje glede odnosov med Evropsko unijo ter Armenijo in Azerbajdžanom. Uh, Potem pa še točka 5, priporočilo Svete komisije in Evropske službe za zranje delovanje o vzhodnem partnerstvu med pripravami na vrh, ki bo novembra letos. Sestanek bomo začeli s predstavitvijo dveh študij povezanih z vzhodnim partnerstvom. Potem pa gremo na drugo točko, eh, na poročilo eh, gospod Andre Kine in pa gospoda Fleckensteina. Študiji, ki sem omenil, predlagate tudi ustrezno, ustrezne informacije za naš odbor, kajti v zvezi s temi državami bomo pripravili še pet poročil v prvi polici prihodnega leta, potem pa bomo organizirali še misije za ugotavljanje dejanskega stanja na terenu. Zato potrebujemo informacije za naše eh, strokovnjake, ki nam potem povedo več, kako je z našimi odnosi z omenjenimi državami in pripravijo tudi smernice za politična priporočila, ki pridejo prav pri uh, našem delu. Zato sem se odločil na naš sestanek povedati tri strokovnjake. Prvi na moji levi je gospod Balaš Jarabik, ki eh, deluje na eh, centru Carnegie Endowment Center for International Peace in pa je dejaven predvsem na področju vzhodne ter srednje Evrope, še posebej na področju Ukrajine. Eh, večkrat je bil opozvalec volitev in gospod Jarabik bo predstavil uh, stabilizacijsko pridružitveni sporozum z Ukrajino, Moldavijo in pa Gruzijo. Naslednja je gospa Leila Alijeva, ki sedi med obema gostoma. Uh, gospa je profesorica na Univerzi v Oxfordu in tudi ustanoviteljica Mednarodnega centra za nacionalne in mednarodne študije ter, uh, oziroma, v Bakuju v Azerbajdžanu. Prav tako pa je delala na NATO na Univerzi Defense College, na Univerzi Johns Hopkins, na Inštitutu za upodobljeno družbo in pa v okviru UNDP. Potem pa je tu še gospod Hrant Kostanjan, upam, da sem to pravilno izgovoril. Gre za raziskovalca na Univerzi CEPS, Center for European Policy Studies, oziroma na tem think tanku, tu v Bruslju in predvsem dela na področju naših odnosov z Rusijo ter državami vzhodnega partnerstva. Prav tako dela tudi na univerzi Vesalius College in pa College of Europe. Gospod Kostanjan bo predvsem govoril o odnosu z Armenijo. Tako, zdaj pa bi dal besedo našim trem strokovnjakom. In kot sem dejal, bo začel gospod Jarabik. Izvolite. Uh, you, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Izjemno vesel sem, da sem lahko danes tu in da lahko govorim o stabilizacijsko pridružitvenem sporazumu z Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo. To je izjemno obsežna študija, zato bom, pri, zato bom podal glavne izsledke in pa tudi priporočila. Na voljo imam 10 minut in upam, da bom potem dobil tudi ustrezna eh, s tem povezana vprašanja z vaše strani. Najprej makroraven. Podpis tega sporazuma z Ukrajino, Gruzijo in pa eh, Moldavijo je neke vrste dokazilo eh, mehke moči Evropske unije. po veliki širitvi Evropske unije um, smo se pred desetimi leti spraševali, ali bo mehka moč Evropske unije tako močna tudi v drugih državah na vzhodu Evrope, v državah vzhodnega partnerstva. In odgovor je da. Kajti Evropska unija je uspela znotraj Evropskega partnerstva, pardon, vzhodnega partnerstva uh, spodbujati civilno družbo. Ampak pri tem se še vedno sooča, sooča številnimi izzivi, ne nazadnje z Rusijo. Sporazum, pa ne obljublja po eni strani samo uh, pridružitvene perspektive, ampak tudi finančno spodbudo tem trem državam pri približevanju Evropski uniji. Druga zadeva, ki bi jo morali izpostaviti na makro ravni, je naslednja. Še posebej, ko gre za Ukrajino, to velja. In, sporazum in pa ratifikacija tega sporazuma sta imela eh, večkratni, večkratne posledice oziroma večplastne posledice za Ukrajino kajti za Ukrajino po uh, udoru ruskih vojakov na Krim, po zajetju Krima in po zasedbi regije Donbas ne obstaja več ruska perspektiva, vzhodna perspektiva. Nikamor več ta pot ne vodi. Zato je tudi stabilizacijsko pridržitveni sporazum eh, z Evropsko unijo za Ukrajino edina prioriteta. In kljub vsem kritikam delo na tem poteka. Prav tako obstaja v Ukrajini precejšna podpora za pridruževanje zahodnim eh, mednarodnim partnerstvom. To velja tudi za Gruzijo. Je pa Moldavija v tem kontekstu nekoliko problematična, kajti Rusija ima tu velik vpliv tako na eh, politično sceno, kot tudi na eh, ljudi, na prebivalstvo Moldavije nasplošno. Moldavija je prav tako tudi zelo zanimiv primer, eh, na katerem smo gledali našo študijo, čeprav je bila šele naknadno označena kot zgodba o uspehu v okviru vzhodnega partnerstva. Zakaj mm, tako menim? Zato, ker bo gospodarsko-socialni napredek Moldavije tisti, ki bo vrednotil naš uspeh oziroma ga eh, zavrnil. Tu sta še dva dejavnika, ki delujeta proti standardom EU. To sta mm, paternalizem in pa revščina. To pomeni, da gre dejansko za ugrabitev družbe strani oligarhov. Uh, In zato bi morala tudi pomoč Evropske unije biti osredotočena predvsem na podeželje in sicer na bolj strukturiran način kot do zdaj. Prav tako bi morali s tem spodbuditi decentralizacijo in pa okrepitev javne uprave ter spodbujanje reform, kajti razlike med eh, podeželskimi in pa mestnimi območji na področju gospodarstva ali drugih družbenih eh, dejavnikov so res zelo velike, pa ne bi smele biti. Tretja točka glede teh sporazumov pa je naslednja. Zel, morda je še prezgodaj za ocenjevanje eh, dela v zadnjih nekaj mesecih na tem področju, ampak opažamo vedno večjo podporo Evropski uniji oziroma pridruževanju teh držav Evropski uniji. Še posebej v Ukrajini je to bilo zelo opazno. Iz 25 odstotkov v letu 2012 na 37 odstotkov v letošnjem letu. Moldavija oziroma Evropska unija je največji trgovinski partner Moldavije, kajti kar 63 odstotkov vse trgovine Moldavije izvaja z državami članicami Evropske unije. Skupaj s podporo Evropske unije je naprimer tudi v Ukrajini eh, kmetijstvo <coughs> zraslo za kar velik odstotek. Je pa opazna, uh, je opazen manjko podpore bolj celovitemu pretraževanju Evropske unije in to je tudi ena od glavnih ver za napredek teh treh držav. V okviru študije smo si ogledali tudi stopno pomoči, ki jo Evropska unija namenja trem državam. Gre predvsem za pomoč, s katero želi Evropska unija okrepiti makroekonomsko sliko javnih financ teh treh držav. Hrati pa obstaja tudi razlika med temi državami in evropske institucije bi se morali temu še posebej posvetiti. Gre za razlike v ceni oziroma v obsegu naložb v te uh, sporazume s temi državami in pa um, razlika med dejanskim uložkom in pa stroški ki bodo zaradi tega nastali. Med temi tremi državami na tem področju obstaja ogromna razlika, kot sem že dejal. Učinek naših, našega dela bo ovrednotila družba v Gruziji, Moldaviji in pa Ukrajini. Evropska unija tudi ne predvideva nobene oblike kompenzacije zaradi sklenitve prostotrgovinskega sporazuma s temi državami, podobno kot je bilo naprimer z kohezijskimi skladi za nove države članice EU, ki so se pridružile po letu 2004. Makrofinančna pomoč Evropske unije je podobna finančnim ukrepom mednarodnega denarnega sklada. Gre predvsem za ukrepe, zelo za financiranje ukrepov, ki bodo imeli oprijemljive posledice, naprimer, ki bi spodbudili privatizacijo, ampak do privatizacije ne prihaja zaradi razno raznih razlogov, naprimer zaradi politizacije celotne družbe, zaradi pravosodnih organov, naprimer, ki so prav politizirani in zaradi drugih učinkov, pardon, drugih um, razlogov, ki jih morda tu zdaj ne bi navajal. Kar zadeva izvajanje samega sporozuma, naj povem, da smo opazili tako zakonodajni napredek, kot tudi dejanski napredek pri izvajanju v vseh treh državah. Še vedno pa so ključni problemi eh, pravo, reforme pravosodja in pa depolitizacije vseh institucij. V vseh treh državah obstajajo institucije, kot so eh, javno tožilstvo, generalno javno tožilstvo in pa tudi vrhovno sodišče, ki so pod izjemnim pritiskom in pa vplivom politike. To se ne spreminja čeprav mi pri tem ustrajamo. Mislim, da bo še posebej, ko gre za depolitizacijo vrhovnih sodišč v teh državah, treba še nekaj počakati. Ampak Evropska unija se temu zelo posveča. Prav tako je zelo pomembno izpostaviti naslednje dejavnike. Naprimer, zelo visoko stopno politične polarizacije, celo ekstremno visoko v vseh teh državah. No, ne obstaja noben politični dialog med predstavniki vlade in pa predstavniki opozicije. Ampak Evropska unija bi k temu morala spodbujati te, te države, te tri države. Včasih celo Evropska unija pripomore k sporazumevanju oziroma pri komunikaciji med opozicijo in pozicijo in to bi lahko še posebej storili v Moldavi, kjer se to nekako že dogaja med prorusko in pa protirusko stranjo. Ampak tudi proruski predsednik Dodon eh, je vse nekako nominalno zavezan k pridruževanju oziroma pribli, postopnem približevanju Evropski uniji, tako da bo sporazum ne obstal. Tako, zdaj bom počasi končal. Mislim, da so um, stabilizacijsko pridružitveni sporazumi s temi tremi državami izjemno pomembni in bodo pomembni še naprej, kajti treba izvesti reforme, kot so na področju um, korupcije, reforme pravosodja, uh, organiziran kriminal in tako naprej. Potem pa je tu še vpliv Rusije, uh, ki je prav tako nekaj, proti čemu se moramo boriti. Bi pa izpostavil nekaj pomankljivosti na strani EU-ja. Naprimer, pomankanje doslednosti kar prav tako onemogoča boljše izvajanje teh sporozumov. Potem je, so tu še uh, vpliv oligarhov v vseh treh državah, ki podkopavajo napore Brusla. Evropska unija mora biti zelo previdna, ko gre za povezovanje z določenimi proevropskimi silami, ki so proevropske morda samo na papirju. najbolj eh, resne reforme so se zgodile v Gruziji. Tam je prišlo do dejanske stabilizacije političnega parketa, do politič, stabilizacije politične slike, prišlo je do reform, uh, ki smo jih si želeli, pa tudi do delne normalizacije odnosov z, Gruzi, eh, pardon, z Rusijo. Vse to smo si želeli, bi rekel. Ko gre za Ukrajino, smo lahko prav tako optimistični, kajti ne obstaja več dejanska izbira med EU-jem in pa Rusijo, kot smo rekli, ukrajinska eh, politična eh, izbira je lahko samo še Evropska unija in zato je to mm, zelo obetavno. Bi pa potrebovala Ukrajina morda še nekaj več. Eh, spodbude na področju reform gospodarstva in pa seveda tudi neposredne naložbe v modernizacijo svoje industrije. Ampak tega zaenkrat ne predvidevate. Pa še zadnja stvar. Razvoj lokalne eh, ravni uprave bo ključnega pomena za doseganje širših reform. In mislim, da tukaj ne obstaja več eh, dvom, ki smo ga poznali iz preteklosti, torej ali bi to storili ali ne gruzijski primer kaže, da reforme potrebujejo eh, kot predpogoj politično konsolidacijo. Da, ampak takšna konsolidacija je lahko potencijalno tudi avtoritarna in zato mora Evropska unija konsolidacijo sicer podpreti, ampak biti tu previdna. Alternativa temu je samo še nadaljna polarizacija političnega prizorišča, zato moramo biti tu ustrajni, ampak tudi previdni. Gre za institucije v teh državah, ne toliko za politike. Hvala. Thank you, Mr. Jarabik. Gospod Jarabik, najlepša hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa sledi gospa Alijeva, druga govornica. Uh, govorili boste o Azerbajdžanu. Izvolite. Najlepša hvala. No, najprej bi dejala, da je Azerbajdžan najverjetneje ena od najpomembnejših držav za Evropsko unijo v tej regiji. Ne samo zaradi velikosti in dejstva, da meji na tri uh, lokalne uh, vele sile, na Iran, Turčijo in pa Rusijo, ampak predvsem zato, ker ima ogromne vire oziroma zaloge energije in ker so prekratkim bili podpisani sporazumi naprimer glede južnega koridora, južnega toka in pa tudi glede dobave plina Rusiji. No, potem pa je tu še sporazum uh, o dobavi nafte Iraku do leta 2050, ki je bil nedavno podpisan. To so sporazumi, ki so na omenjenih področjih eh, dokazali, da gre za uspešno stopno sodelovanje med Evropsko unijo in pa to državo. Potem pa so tu še vprašanja, naprimer eh, varnostni dejavniki, naprimer vprašanje naložb, trgovine, ki so prav tako zelo pomembni. Ampak odnosi med Azerbajdžanom in Evropsko unijo v kontekstu reform, naprimer na področju uh, temeljnih pravic oziroma človekovih pravic in pa svoboščin se ne izboljšujejo. Razlogov za to pa je več. Azerbajdžan se je začel nekako na teh področjih odmikati, umikati od Evropske unije, ampak leta 2006 je bila določba vključena, torej določba o približevanje evropskim institucijam pardon, vključena v izjavo o nameri, podobno kot se je to dogajalo v sosednjih državah Azerbajdžana. Ampak Azerbajdžan ni toliko zainteresiran za postopno približevanje, ampak za sodelovanje na teh področjih. To pravim zato, ker Azerbajdžan verjetno ni začutil vzajemnosti strani evropskih institucij. V zadnjih letih je prihajalo v Azerbajdžanu do res eh, dramatičnih sprememb, kajti na področju energetike, eh, pa tudi drugih področjih, so se začeli Azerbajdžanci zavedati, da so lahko tudi neodvisni, naprimer od Rusije. Tudi pri drugih politikah je bilo podobno. In nekako niso videli na to, da je Evropska unija eh, drugi pol, kateremu bi lahko težili. Niso, ved, niso začutili, da bi lahko morda Evropska unija. Eh, prišla naproti Azerbajdžanu, tudi ko gre za naprimer spor v Gorskem Karabahu. Azerbajdžan je dobival vtis, da Evropska unija ne brani načela mednarodnih, med, mednarodno priznanih meja Azerbajdžana, vse ne na ustrezen način. In tudi to je eden od razlogov, zakaj se je Azerbajdžan začel nekako odmikati od EU-ja. Prav tako pa so Azerbajdžanci dobili vtis, da je Evropska unija šipka. To dokazuje nekateri eh, orožarski posli, ki jih je Azerbajdžan eh, sklenil z Rusijo, še posebej po vojni v Gruziji. Azerbajdžan je kako začel odstopati od tega, eh, od tega načela striktne neodvisnosti od Rusije proti nekemu načinu sodelovanja s to državo. Potem je tu še eh, politični vzvod eh, na podlagi nafte. Tega za, torej, okoli tega je precej zapisanega v strokovni literaturi. In nafta je lahko dejavnik, ki spodbuja neke vrste težnje po samodostnosti oziroma neodvisnosti. Poleg tega, da je to energent, da je to vir, države tudi omogoča, da lahko nekako uh, izbira med zavezništvi in hkrati ohranja tudi neodvisnost in pa uh, samostojnost. Na ta način torej nafta vpliva na oblikovanje politiko te države. No, tretja stvar pa je, težava v odnosu med Evropsko unijo in Azerbajdžanom, ko gre za sklepanje sporazumov, ko gre za nekako vzpostavljanje političnega pogleda na stvari. Azerbajdžan, naprimer, ni izvedel reform, ki mu jih je Evropska unija naložila na način, kot se je ta predstavljala. Azerbajdžan tega tudi nekako prenese v prakso. Civilna družba, na primer, se ni razvila na želen način. Čeprav je Evropska unija temu namenila precej denarja in pa tudi napora. Ampak februarja letos so se začela pogajanja. V precej nenavadnem ozračju, saj je nenavadno, da država, s katero Evropska unija sodeluje, pripravi svoj recipročen dokument. Kar je po eni strani sicer znak neke mm, doraslosti oziroma neke samozavesti Azerbajdžana in izkazuje željo Azerbajdžana potem, da ga Evropska unija obravnava kot enakopravnega partnerja. Ampak hkrati s tem že, eh, se s tem že nakazujejo nekako razlike v pogledu na stvari med Evropsko unijo in pa Azerbajdžanom. Razlike v pogledu na vprašanje, kot so Gorski Karabah, kot so vprašanje političnih reform. Hkrati pa to tudi kaže, da Evropska unija po eni strani deluje res zelo pragmatično, s tem, ko stopa v pogajanje z Azerbajdžanom, po drugi strani pa obstaja tudi tveganje, da bodo zaradi tega odnosi z Azerbajdžanom, oziroma da odnosi z Azerbajdžanom ne bodo več pogojeni z vzpostavljanjem enakih vrednot, kot jih poznamo v Evropski uniji. Naprimer, Azerbajdžan eh, bi moral ustrajati pri naprimer, nadaljni sekularizaciji, pri um, krepitvi civilne družbe, pri eh, krepitvi svobode govora in tako naprej, kar si Evropska unija želi in kar zagovarja, ampak to se ne dogaja. V bistvu se dogaja ravno obratno. Azerbajdžan uh, je začel omejevati te pravice. O tem lahko govorim sicer še ure in ure, ampak več je zapisanega v poročilu. Naprimer, nevladne organizacije, kot so Amnesty International, so sicer odkrile, da je bilo precej političnih ali politično motiviranih zapornikov v zadnjem času izpuščenih, po drugi strani pa jih je še ogromno v zaporih. Azerbajdžan je prav tako tudi zelo pomembna država politično in pa ekonomsko gledano, zato ker ima možnost vplivati na, naprimer, politiko v sami regiji. V razvoj demokracije v Azerbajdžanu se ne ulaga dovolj denarja in ugrabitev eh, Muktarja Abdulija v Gruziji je dokaz za to, da se dogaja ravno obratno, kar si želimo. In v tem se Azerbajdžan razlikuje od omenjenih treh držav, ki jih je prej predstavljal kolega, kjer, se, kjer gre trend recimo v pravo smer, v smer, ki si jo želimo. Eh, V Azerbajdžanu temu že nismo priča. In tudi preiskava glede tega primera, ki sem ga omenila, zaenkrat še ni dovolj jasna. Siver, sicer civilna družba v Gruziji to vprašanje nenehno izpostavlja. Torej, za vprašanje azerbajdžanskega novinarja, ki je bil ugrabljen oziroma je zdaj zaprt. Torej, trgovina, naložbe. Tu je Azerbajdžan začutil padec cene nafte iz 150 dolarjev leta 2008 na manj kot 30 dolarjev za soček leta 2016. Eh, In to prav tako vpliva na morebitno približevanje Azerbajdžana Evropski uniji, kajti Azerbajdžan nekako potrebuje ta izpad, oziroma mora nadomestiti ta izpad prihodka na nek način. Uloga Evropske unije pa je lahko morda v tem tudi drugačna. Naprimer, Evropska unija lahko okrepi transparentno odločanje ali pa vpliva na okrepitev transparentnega odločanja v Azerbajdžanu. Vpliva lahko na boj proti korupciji, naprimer. Na tem področju je bilo nekaj eh, uspešnih korakov. Naprimer, sistem Asan omogoča, oziroma zdaj že kaže prve rezultate. Še vedno, seveda pa prihaja še do uh, precejšnjih denarnih tokov, oziroma zelo obsežnih denarnih tokov, ki niso pod uh, nadzorom uh, civilne družbe. Po drugi strani pa gre za umik iz partnerstva, kot so OGP, torej partnerstvo za odprto globalno družbo, uh, ki, kaže, ki kažejo, da se Azerbajdžan vsekakor umika za črtane poti. Mobilnost, izobraževanje, ohranjanje stikov z ljudmi so področja, kjer smo delno uspešni. Naprimer, program o reševanju vizumskega režima in pa program o ponovnem sprejemu oziroma program ponovnega sprejema, sta uspešna. Tu pa bi izpostavila še programe v zvezi z šolanjem, izobraževanjem, štipendiranjem, ki so izjemno uspešni. No, bom končala. Omenila pa bi samo še splošna priporočila. Tu vstaje še nekaj odprtih vprašanj, ki bi jih jako podčrtala z rdeče. Uh, in sicer gre za izpustitev političnih zapornikov in pa izboljšanje politične scene oziroma političnih svoboščin v državi, vključno z zagotavljanjem svobode dogovora in pa zbiranja. Pri tem moramo ustrajati, če želimo skleniti partnerstvo z Azerbajdžanom, kajti to je ključnega pomena. Enakopravnega odnosa s to državo ne bo, če Azerbajdžan ne bo spoštoval človeškega dostojanstva. Prav tako je treba uh, preklicati vse zakone, ki omejujejo delo um, nevladnih organizacij, vključno z tujimi nevladnimi organizacijami in pa uh, skladi, ki financirajo te organizacije. Glede tega bi morala Evropska unija določiti tako časovnico, kot tudi pogoje za to, da se Azerbajdžan lahko uh, približa Evropski uniji. Če se to ne bo zgodilo, potem mora Evropska unija uporabiti sankcije. Prav tako je treba upoštevati priporočila OVSE in pa Beneške komisije glede zakonodaje oziroma zakonodajnih reform ter reform na področju eh, volitev. Evropska unija bi tudi morala pospešiti dialog o liberalizaciji vizijskega režima z Azerbajžanom, potem pa tu še pristop k svetovni trgovinski organizaciji, ki mora biti ena od prioritet tega sporazuma. Azerbajdžan pa bi moral tudi nadaljevati sporozum, izvajanje sporozuma ITI in pa OGP. Če se to ne bo zgodilo in če bo, se bodo nadaljevali trenutni politični trendi, bo Azerbajdžan vedno bolj oddaljen od Evropske unije in Evropska unija ne bo dosegla zaželenih učinkov. No, sicer je tu še več priporočil, ampak ne vem, ali ne nadaljujem. Mislim, da je bolje, da zaključim. You, can... Najlepše hvala, doktor Lidi Aljevi. Mogoče lahko poznajo tudi nadaljujete. Ali kaj dodate v odgovoru na vprašanje? Sedaj tretji govornec, gospod eh, Kostanin, o, o eh, dogovoru med EU in Armenijo. Um, pred kratkem z podpisan oziroma inici, in, z inicijalkami podpisan uh, dogovor med dvema uh, državami je začetek eh, po pogrnjenih in neuspelih pogovorih oziroma pogajanjih o e FT-ju. To omogoča dober pogled v pripravljenost eh, Evropske unije, da se odzove na posebne okoliščine in potrebe držav v vzhodnem partnerstvu, upoštevaje načelo diferencijacije in v skladu z politi sosedsko politiko. To jasno kaže, da Evropska unija ni igra ničelne igre za Rusijo in je pripravljena izrabiti vse priložnosti, da uh, Eh, utrdi svoje povezave z državami vzhodnega partnerstva. Sprva bom predstavil osnovne značilnosti CEPE eh, oziroma sporazuma o okropljenem partnerstvu in sodelovanju. Formula je precej enostavna. Pridružištveni sporazum eh, brez obveznosti glede ekonomske unije je rezultat CEPA. Eh, to vključuje politični dialog, eh, sodelovanje na zunanji eh, politiki, pravico, svobodo, varnost, zunanje sodelovanje in trgovino. Čisto na kratko naj predstavim, kaj je v vseh teh elementih. Imamo zelo močno politični dialog oziroma o določila podobno kot v pridružitvenih sporazumih, neke vrste copy-paste. To je sedaj vključeno v CEPO in tukaj so določila o temeljnih uh, svoboščinah in uh, volitvah, kar je izredno pomembno za armence, ki pričakujejo eh, velik eh, premik naslednje leto iz eh, predsedniškega sistema upravljanja. Potem je tukaj tudi veliko poglavja o zunanji politiki, ki vključuje možnost, da Armenija sodeluje v misijah, ki jih vodi Evropska unija. Potem pa območji prava, pravice, svobode in varnosti. E, to je spet e, copy-paste e, iz podobnega pridružitvenega sporazuma sektorsko sodelovanje. Važno je povedati, da so pogajalci uspeli ohraniti večino AKEA, ki je bil vključen v pridružitveni sporozum. Eh, to pomeni okoljevarstvo, podnebne spremembe, socialna politika in transport. Velik, velik del uh, uh, ki je, za kateremu se je Armenija že zavezela po pridružitvenem sporazumu, ki ni uspel, je vključen v nov sporazum. Pomemben pa je eh, po je poglavje o uh, energetiki, ki vključuje um, jedrsko uh, energijo in plin. Uh, ta uh, sporazum ni preferencialni sporazum in ne predvideva ukinitve na, tarif na obeh straneh. Zaradi tega je to tako rekoč plitek sporazuma. Ampak uh, imamo. Uh, enostransko izvajanje GSP, in obstajajo tudi manjša poglavja o e, carinah e, in drugih e, področjih, ki sodijo v ekonomske pristojnosti Unije. Vendar obstajajo tudi dobra poglavja o državnih pomoči in konkurenčnosti. Armenija bo se še naprej ukvarjala z regulatornimi vidiki tega vprašanja, ampak eh, regulirala bo to na evropski način. Potem so pa tukaj poglobljena eh, poglavja o trgovini, še zlasti o storitvah, ki je pomemben del novega sporazuma, pa tudi eh, pri primerljiv z eh, DCFTA, eh, javno naročene in drugo. Eh, kaj najpomembneje, da od leta 2013 je Armenija podobno z Azerbajdžanom in Belorusijom v skupino vzhodno države vzhodnega partnerstva brez pridružitvenega sporazuma in to de facto izpodbija pomen tega novega sporazuma. Bolj pomembno pa je, da je um, močen signal iz pogajanja o cepi moč prenesti na druge ravni. Pet stvari naj izpostavim. Evropski parlament mora povdarjati uh, eh, pomemb političnega dialoga, osredotočiti se mora na eh, reform eh, organov eh, pregona. Evropska unija se mora zauzemati za hitro liberalizacijo vizumskega režima z Armenijo, kajti Armenija je uspešno izvedla sisteme olajšanja vizumskega sistema oziroma rahljanja in vračanja ter v to smer je treba nadaljevati četrtič, treba se je bolj potruditi vključiti ne državne akterje v izvajanje cepe in ne nazadnje Evropska unija mora še naprej se zauzemati za podporo civilni družbi, eh, razvoju javnega sektorja in reformi pravosodja. Tukaj se bom ustavil in nadaljevali bomo v razpravi. Thank you, Dr. Kostanjan. Najlepša hvala, dr. Kostanjan. Tri naši govorniki so imeli besedo in sedaj lahko besedo dam eh, članom, ki želijo tem strokovnjakom zastaviti vprašanja. Eh, sprva bom dal besedo tistim, eh, ki so zainteresirani za vprašanja in manj za poročilo. Torej, po seznamu govornikov bomo začeli z gospodom Šulcem. Uh, um, hvala, Helmut. Um, hvala, zahvalil bi se za v pogled eh, gospodu. Eh, ja, Robiku imam vprašanje. Omenili ste igre in strukture oligarhov, ki lahko odigrajo neko vlogo, kljub vsem dosežkom, ki ste jih omenili predtem. Kako to razlagate? Kakšni so notranji razlogi v Moldaviji, v Ukrajini še zlasti? Omenili pa ste tudi Gruzijo kakšna je situacija glede oligarhičnih struktur in zakaj one še vedno iz, podkopavajo um, gospodarstvo, pa tudi politični razvoj teh držav. Potem pa vprašanje gospe Alijevi in gospodu Kulanjanu, gospodu Kostanju. Eh, omenili ste, kaj še naj bi bila vloga Evropske unije pri premostitvi tega konflikta in iskanju rešitve te stalne konfliktne situacije. Eh, v delegaciji AFET smo večkrat rekli, da je konflikt v Gornjem Harabahu pereč eh, vprašanje za obe družbi. In tukaj so mnogi direktno vključeni, ampak kako vi vidite, da bi lahko za pridružitvenimi sporazumi, za političnimi in um, tudi gospodarskim sodelovanjem lahko pripomorli, pripomogli k neki um, notranji situaciji, kjer bi se vzpostavila pripravljenost iskanja rešitve? Hvala, gospod Šulc, odlično vprašanje. Prav, veseli me. No, me je že, da ni bilo govora o Gornjem Karabahu, pa sem vedel, da bo prej ali slej prišlo na vrsto. Eh, potem eh, pojdimo po vrsti eh, z vprašanje, potem si pa vi razdelite, kdo bo odgovarjal. Prve skupine, gospa Štetina, gospod Štetina. Děkuji, pane predsedající, za slovo. Ja mam, eh... Najlepše hvala za besedo. Moje vprašanje. Ja, lepo prosim, dajte si slušalke gor. Moje je vprašanje namenjeno gospodu Konstantinjanu. Ali me slišite? Slišite? Mm, gospod Konstantinjan? Ali me slišite? Preverjam. Dobro, še enkrat bom poskusil. Gospod eh, Konstantin, upam, da me slišite. Moje vprašanje je naslednje. Omenili ste liberalizacijo vizumskega režima za Armenijo. Kaj pa primerjava tega z Ukrajino in Gruzijo, kjer je to zelo uspelo? Moje vprašanje je v kakšnem času, v kakšnih rokih predvidevate, da bi lahko prišlo do liberalizacije režima z Armenijo. In sedaj Knut Fleckenstein. Hvala vsem trem govornikom za predstavitve. Samo eno vprašanje in sicer v zvezi s prvo predstavitijo glede oligarhov, ki ste jih omenjali res ste dejali, oziroma dobro dejali, da je treba še posebej biti pozoren na Moldavijo, kajti en prejemnik naše sredstva je sedil v zaporu celo menda. Dejali ste tudi, da kar zadeva Gruzijo, če sem vas pravilno razumel, seveda. Gre tam predvsem za mm, količino oligarhov, ampak da se skupaj nekoliko manj eh, problematično. Kaj pa glede Ukrajine, ali je problem oligarhov v Ukrajini že rešen? Hvala. Hvala, Kmit Fleckenstein. Madame Lalonde, pa Alde. Gospa Lalonde, za Alde. Oui, monsieur le président. Hvala lepa, predsednik. Naj še nekaj dodam v zvezi s poročilom o Azerbajžanu. Govorili smo o civilni družbi, se oglašam vsem, kar je povedala gospa Alijeva. To, da z ozirom na civilno družbo mislim, da moramo izpostaviti neko zelo pomembno točko, to je pravica ženska. Večkrat eh, sem obiskala Azerbajžan in moram reči, da kar zadeva politiko na tem področju, ehm, je ta politika eh, vredna spoštovanja, nekaj res izjemnega. Bila sem na meji med Iranom in Azerbajžanom. V šolah tam tist, v tisti regiji obstaja zakonodaja, ki prepoveduje eh, zgodnje poročanje uroke med mladimi eh, dekli, dekleti eh, in eh, jaz sem res si zelo dobro ogledala Azerbajdžan, predvsem tudi v Gorskem Karabahu in ugotovila sem, katere politike uveljavljajo do razseljenih in pribežnikov. In pač mislim, da je pomembno, da izpostavimo tudi te pozitivne eh, vidike. Ehm, torej, jaz sem imela veliko takih misij v zvezi z pravicami ženske v številnih eh, državah. To je eh, država, ki je v veliki večini muslimanska, ampak v številnih regijah je pa na vladi, na najvišjih mestih ženska, če to ni ehm, ravno vodilno mesto v regiji, je ženska takoj na naslednjem hierarhiji hierarhičnem mestu, tudi kar zadeva nasilje. Eh, Na domu eh, moram reči, da Azerbajžan spoštuje eh, vse resolucije, ki so bile sprejete na ravni Združenih narodov in torej je treba upoštevati tudi to in tudi to upoštevati, ko gre za razmišljanje strani Evropske unije glede te države. Hvala. Is... Hvala. Naslednji je gospod Igor Šoltas. Hvala za besedo. Uh, se, ta ti pridružitveni in prostotrgovinski sporazumi preprosto seveda ne morejo mimo temeljnih vrednot Evropske unije, zlasti spoštovanja človekovih uh, pravic, soboščin, pravne države, prepovedi diskriminacije in tako dalje. In sam bi se za hip samo zadržal pri uh, Moldaviji. O tem seveda ne prihajajo najbolj razveseljive uh, novice glede mnogih teh vprašanj, tudi glede javnega denarja, tudi glede nerašiščenih eh, poslov v zvezi z izgonitjem evrov iz, iz eh, bank, tudi glede obvladovanja medijev in medijske svobode je veliko polemik, da seveda ne govorim tudi o tem, da se po mnenju nevladnih organizacij krepi na nek način tudi represivni del zlasti za nekaterimi aritacijami, ki imajo zelo problematično ozadje. Eh. In zanima me, kako pravzaprav vsa ta dejstva vplivajo na samo realizacijo pridružitvenega in prostotrgovinskega sporazuma tudi v smislu sredstev, ki jih Evropska unija namenja eh, Moldovi. In mislim, da pri presvojim priporočilih uspešnosti to vrstnega sporazuma ne moremo mimo teh dejstv in ne moremo seveda presvojati samo ekonomske učinke, ampak tudi socialne, tudi te temeljne vrednote, na katerih temelji Evropska unija. Hvala. Thank you, Scholtes. And the last... Hvala, gospod Šoltes. Eh, sedaj gospod eh, Picula, potem pa gospod, gospod Hajtala. Eh, potem pa odgovori. Hvala, gospod predsednik. Hvala za vašo predstavitev. In upošteval bom to, kar je rekel predsednik Jean-Paul Juncker v zadnjem govoru o stanju Unije. Boljše pravzaprav je omeniti, kaj je izpustil. Gospod Juncker je rekel, da si želimo močnejšo trgovinsko agento z vsemi partnerji na naših vratih. Želimo si trgovinskih sporazumov z njimi in Evropa mora vedno um, ščititi svoj strateški interes. Konec citata. Omenil je vzhodni uh, sredozemlje, Afrika, Zahodni Balkan, Avstralija, Novo Zelandija, ampak ni niti z eno besedico ni omenil treh držav, o katerih razpravljamo danes v imenu seveda trgovinskih sporazumov. Moje vprašanje vam je naslednje. Kako to komentirate? Ali mislite, da je eh, res, da vzhodno partnerstvo z vsemi temi državami eh, ne sodi v eh, pristojnost Evropske unije ali vsaj v vseh načrtov komisije? And now we come to Ms. Hout. Uh, hvala, Tonino, in sedaj gospa Hatala. Ja, tudi sama moram omeniti Gornji Harabah, ki je tako boleča točka v tem območju, uh, ko gre za uh, sodelovanje z, uh, med um, državami vzhodnega partnerstva in Evropsko unijo. Uh, to je uh, vprašanje vam, gospod. Uh, Konstantijan in torej upam, da mi boste prisluhnili. Nismo tega izključili iz razprave. Hotel bi izvedeti, kakšno še vzvodje ima Evropska unija pri miroljubnem reševanju tega konflikta v tej situaciji, eh, ko je pri ko se pripravlja sporazum, eh, podpis sporazuma z Armenijo in ko se eh, pogaja z Azerbejdžanom, ali nima tukaj um, Evropska unija več uh, vzvodov in ali se je res treba sklicevati na skupino iz Minska. Drugo vprašanje pa je, ali po vašem mnenju ni dovolj uh, konsistentnosti ali obstaja dvojna morala, ko. Uh, Evropska unija govori o suverenosti in uh, eh, teritorijalni integriteti, ko go, omenja Ukrajino, eh, Gruzijo in Moldavijo, tega pa ne omenja, ko uh, je govora o Armeniji in Azerbejdžanu. Najlepša hvala. Kolegice in kolegi, da, predlagam, da damo vsakemu gostu pet minut, da odgovori na čim več vprašanj. Edino odgovori, dogovoriti se morate, kdo bo začel. Ponavadi uh, uh, imajo uh, gospe prednost, ampak ne bi želel ustrahovati Armenije in Azerbejčana. Ne vem, s kom bomo začeli. Raba. Gotovo ne bom govoril o Gornjem Karabohu. Najlepša hvala za vsa vprašanja. Glede oligarhov, v vsej regiji so oligarhi še zlasti v Ukrajini prisotni. Nisem jih omenil le, eh, ker bodo enostavno izginili in ne bodo več igrali pomembne vloge vseh teh držav, še zlasti v Ukrajini. Ampak eh, po mojem mnenju nasplošno preveč eh, poudarjamo njihovo vlogo. V Ukrajini in Moldaviji jih je, jih je bilo veliko prejetih že pred nekaj časa in eh, raše jih imenujejo finančne politične skupine, ki so bolje organizirane in uh, bolje upravljanje kot pa šipka država. Še zlasti po razpadu z, uh, Sovjetske unije in privatizacije, ampak uh, enostavno so se te skupine izoblikovale kot najbolj vplivne. Pozitivna stran pa je, da je med oligarhi eh, tudi konkurenca, tako je v eh, Ukrajini in včasih je bilo tako tudi v Moldaviji. Uloga eh, pridružitvenih sporazumov in to je zelo novo. Evropska unija je v regiji, regiji se pojavila leta 2004. Govorimo o Eh, kratkem zgodovinskem obdobju, 13-letnem obdobju. In uh, mislim, da je to res nevreten uspeh v tako kratkem času. Nihče uh, si ni uh, uspel predstavljati Ukrajine in njene um, oražne revolucije pred uh, nekaj leti torej imamo problem z oligarhi, ampak z pridružitvenimi sporazumi, če uspemo okrepiti državo, jo depolitizirati eh, in izvesti sektorske reforme, to je veliko vprašanje, to je velik če In če se potem pozitivne spremembe zgodijo, potem eh, bo postopoma problem z oligarhi izginil. V Ukrajini zaradi gospodarstva in politične dinamike eh, so eh, na boljšerina tahmetov, ki je eh, največji. Eh, oligarh v Ukrajini. 2012 naj bi imel 26 milijard evrov, 2005 pa le 2,3 milijarde. Veliko denarja so torej izgubili zaradi razvoja dogodkov eh, v Ukrajini in čeprav je Porošenko oligarh vidi neko razmerje med eh, krepitvijo države in državnih inštitucij in zahodnih interesov in med oligarhi. Veliko bolj se je treba osredotočiti na um, konflikt interesov uh, med oligarhi oziroma finančnimi skupinami, ampak enostavno ne morete kar zanemariti tega vprašanja. To obstaja v teh državah. V Gruziji je nekoliko uh, drugače. Glavni oligarh tam uh, se je zelo pozno vključil v politiko. Uh, ko sem bil tam na obisku, eh, se je njegova hiša prvič eh, pokazala v javnosti in vsi so, naprimer, taksisti rekli, da je zelo bogat, da ga nihče ne pozna, da se ne pojavlja in je zelo umaknjen. Potem pa je vstopil v. Eh, gruzijsko politiko, ko je potrebno, bilo potrebno zagotoviti mirno tranzicijo oziroma prehod. Potem pa imamo tukaj uh, eh, pomembno urad. Uh, javnega tožilstva in tudi močne obveščevalne službe, ki so zelo pomembne v teh državah, da omejivo, omejijo uh, oligarhe, ki uh, ne gredo v pravo smer. Potem imamo indikatorje, uh, reformo, pros, uh, eh, reformo um, pravosodja, um, vlogo tožilstva in tako dalje. Uh, če bo prišlo tam do napredka, bo nasplošno se povečalo zaupanje v uh, organe oblasti v teh treh državah. Potem je pa tukaj še vprašanje medijev, ki jih nisem veliko omenjal, ampak osnovna študija. Uh, se na to eh, precej osredotoča. Eh, kaj lahko naredimo glede lasništva? Zelo vprašljivo je to tudi v državah članicah Evropske unije. V Ukrajini je kar eh, dobro uravnoteženo lasništvo medijev. Seveda je to drugače kot v Združenem kraljestvu. Neko ravnovesje obstaja kakšno je nasplošno medijska pismenost zelo nizka v teh državah in potem so tukaj še, eh, še, še vloga, ki jo igrajo državni mediji. To so eh, dve reformi, ki jo toplo priporočam v študiji. Na to se je treba osredotočiti. Potem pa, eh, glede na to, <laughs> kaj je rekel gospod eh, Juncker, ne moram eh, komentirati, ne vem, zakaj ni omenil vzhodnega partnerstva. Evropska unija je trenutno v nekem položaju, ki samo opazuje situacijo v Donbasu in v vzhodnem partijstvu na osnovi teh dramatičnih dogodkov v zadnjih nekaj uh, letih in seveda vojne, ki poteka uh, v uh, Donbasu. Um, in situacija pač je taka, kot je in vzhodno partnerstvo bi moralo biti omenjeno, bolj poglobljeno ga je treba obravnavati. Vem, da pred 13 leti Evropska unija tam sploh ni bila presotna, ampak res mislim, da je doseženo eh, zelo veliko. Gospod eh, Jarapik, eh, najlepše hvala in sedaj doktor Aljeva. Lepa, naprošena sem bila, da razmišljam o dveh vidikih in sicer o vprašanjih, ki so povezana z ženskami in karkoli se bo še dogodilo, lahko rečem, da bi morda lahko bilo dobro dodati še nekaj uh, uh, misli, ki sicer eh, vsebujejo zelo velik potencial, tudi ko gre za vodilne mesta eh, eh, za ženske. Torej v Azerbejžanu prihaja do velike liberalizacije. Ljudje govorijo o neodvisnosti, ko je nastal, nastala ljudska fronta in v tistih letih veliko dele je bilo upravljeno ravno na strani ženska ki so uh, pač opravljali številne zahtevne naloge povezane z vodenjem same države. Moja babica je bila prva univerzitetna diplomiranka v uh, posvetni šoli za uh, muslimanska dekleta uh, in eh, kar je nastalo v začetku 20. stoletja strani naftnih družb in eh, vsa ženska eh, linija v moji družini je bila, so bile, to so bile fem, feministke, ki so bistveno prispevale k razvoju družbe. In torej to je samo. Eh, kratek razmislek eh, o tem, kaj lahko ženske eh, pomenijo v azerbajžanski družbi, kjer imamo neko predsovjetsko tradicijo liberalizacije ženska in to je bilo nekoliko spremenjeno in eh, izkrivljeno v sovjetskem času eh, in to, ta posvetna tradicija je bila nekoliko spremenjena. Potem pa vprašanje v zvezi z Gorskim Karabahom. Eh, prišlo je do določenih priporočil, seveda, mi imamo tudi svoje gledanje na to, kako bi bilo potrebno prispevati k temu strani Evropske unije. Mislim, da prispevek Evropske unije doslej je bil nezadosten. Zelo je pomembno, predvsem eh, v kontekstu eh, globalnih svetovnih izzivov, eh, s katerimi se soočajo zahodne države do avtoritarnih držav. Vaš prispevek je lahko zelo pomemben, kajti Rusija je močno prisotna v tem konfliktu in tem bolj bo ta konflikt ostal zamrznjen, tem bolj se bo povečal tudi avtor, avtoritaristični pristop. Zato je vse to zelo tesno povezano eh, z uh, drugimi vidiki, gre za neke vrste triado. Eh, Evropska unija ne sme pozabiti, da je to velik izziv in da uh, ve velika dodana vrednost je ravno v tem mehkem pristopu. Uh, Potem eh, smo se pogovarjali tudi o pravni negotovosti, o tem smo se že pogovarjali o prejšnji priložnosti. Ne sme priti do nikakršnih diskriminacij, ko govorimo o človekovih eh, pravicah in manjšinskih pravicah. Kaj ti ljudje so izredno občutljivi za te vidike in tako kot je povedala finska poslanka, eh, to je zelo prisotno v zaznavah med javnostjo in um, vsi posredniki se uh, dejansko nanašajo na določene civilizacijske eh, prvine, ampak eh, morda tega ne bi smeli storiti. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pozitivna, pa je naslednja. V regiji smo uh, eh, ravno kar zaključili zelo zanimivo študijo, uh, zato da bi pač ugotovili, kateri je aktivni del prebivalstva. Dejansko pri nas ni takega prvobitnega sovraštva. Uh, Ehm, ugotavljamo, da obstajajo zelo zanimive težnje, eh, ki eh, pač eh, ne gredo v isto smer kot izidi določenih množičnih anket. Vidimo, da na nižji ravni prihaja do nove generacije, ki poskuša prenesti te bojazne na neko postmoderno raven in išče torej neke modernejše rešitve. Um, Po eni strani imamo mednarodno pravo, ki je na strani Azerbajžana, imamo štiri resolucije Združenih narodov, na drugi strani pa imamo eh, status quo, politični vpliv Armenije na Zahodu in torej imamo določeno zakonodajo. In torej dejansko je videti, da je težko na teh predpostavkah priti do nekega kompromisne rešitve, kajti eh, vse skupaj mora biti zelo dobro utemeljeno. Ampak vidimo, da mlajše generacije, tiste, ki so bile izpostavljene eh, pač svetovnim nazorom, bi bile sposobne prenesti to na neko drugo raven na raven, kjer potekajo integracijski mm, procesi, kjer meje so bolj začasne, kjer znamo pogledati tudi on stran eh, meje. Eh, torej imamo celo vrsto eh, možnih rešitev za ta konflikt in mislim, da Evropska unija bi lahko ravno pomagala za to, da bi te družbe eh, nekako eh, zrasle in eh, se povspeli na neko novo raven, kjer bi se odpirale nove razsežnosti. To je tudi moja želja. Hvala. Hvala lepa, gospa Alijeva in zdaj gospod Kostavan. Pričel bom eh, Kostanjan, eh, pričel bom z eh, omenjanjem resolucij na tem področju. Imamo kar štiri resolucije, ki so naklonjene Azerbojžanu. Sicer jaz tega ne razumem tako, ampak če preberemo resolucije, vidimo, da se vse pričenjajo s tem, da pozivajo k prekinitvi ognja. Torej, primeru tega pa ne prihaja do spoštovanja teh uh, pozivov. Gospa uh, Hautala je omenjala dvojne standarde. Tukaj ne gre toliko za problem dvojnih standardov. Evropska unija ima drugačen pristop do različnih konfliktov. Seveda, po eni strani vidimo, da Evropska unija daje prednost uh, eh, teritorijalni uh, integriteti, nedotakljivosti, po drugi strani pa pri Kosovu pa uh, daje prednost samo odločanju. Torej, prihaja do določenega razlikovanja med različnimi konflikti. E, imamo seveda zatem različna zgodovinska ozadja, različne konstelacije, različne akterje, ki so soudeleženi. Naprimer, Rusija je soudeležena v številnih konfliktih, ampak ne direktno v konfliktu, ki zadeva Gorski Karabah. Mislim, da je pomembno, da Evropska unija postori odločno več od tega, kar je storila doslej, pa še vedno se, čeprav ne bo nadomestila skupine izmin. Finska. Bil sem presenečen, ko sem slišal, da poslanci in poslanke e, postavljajo toliko vprašanj v zvezi z Gorskim Karabahom, ampak ne vprašanj v zvezi z Dombasom, s Krimom, v zvezi z drugimi konflikti v sosedstvu. Torej, naj povem samo par stvari o tem, kaj lahko postori Evropska unija, poleg vseh prizadevanj, ki jih že vodi, s katerimi poskuša pomagati in podpreti skupini iz Minska. Evropska unija lahko, e, seveda, lahko obsodi katerekoli kršitve, e, recimo, ko prije do kršitve prekinitve ognja in lahko spodbudite tudi neko, nek instrument, mehanizem za ugotavljanje, kaj se dogaja konkretno na terenu. Lahko zahtevate, da posebni zastopnik za konflikt zastopnik opravlja v celoti svoj mandat in lahko eh, seveda se povežete z ljudmi eh, na ničkoliko različnih načinov, tudi z ljudmi iz Gorskega Karabaha, ampak predvsem ne smete izgubite, izgubiti izpred oči eh, demokracije, kajti demokratični soodeleženci v konfliktu bodo na tak način z vašo podporo veliko lažje našli neko rešitev. In drugo vprašanje v zvezi z vizumsko liberalizacijo. Naj povem, da je zelo težko povedati, koliko traja uh, tak postopek. Če vzamemo naprimer Moldavijo oziroma Ukrajino, vidimo, da imamo različne časovnice. Kar pa je pomembno pri vsem tem, je to, da pričnemo. Uh, Eh, kajti to je, eh, vlap je začetek, odvisno je potem tudi, kako dobro se bo odrezala država. Armenija je zelo hitro napredovala, kar zadeva zakonodajno plat oziroma plat izvajanja. Potem imamo štiri različne eh, bloke, imamo poročila v napredku, imamo potem seveda zaključek tehnične strani in potem imamo politično odločitev. Zato je treba začeti z vlapom, na tem ne vemo, koliko bo to trajalo, to bo odvisno odvisna od vseh strani, ki so se udeležene in to tudi v povezavi z vprašanji, eh, ki so eh, tesno eh, združene oziroma povezane z korupcijo. Hvala lepa. Gospa Alijeva, gospod Kostanjev, gospod Jarabi, hvala lepa za vaše odgovore. Zdaj ste povabljeni, da ostanete tukaj ti. Zdaj bomo govorili še o teh državah. Morda bi bilo zanimivo, če ostanete z nami še kakih 15 minut kaj ti zdaj bi predlagal, da gremo k eh, obravnavi osnutka poročila, ki, ki sta ga pripravila gospod Andrekine in gospod Fleckenstein ki vsebuje priporočila za svet in eh, komisijo v zvezi z um, tem partnerstvom. Tako kot se verjetno spominjate, ko smo prvič, 14. Eh, septembra smo prvič obravnavali to poročilo v Strasburu v sodelovanju eh, z tudi kolegi iz medparlamentarnega odbora. Zdaj bi rad predal besedo obema poročevalcema. Želite, gospod Andrikine, želite začeti, boste imeli na voljo 5-6 minut, na to pa bo še eh, nekaj dodal gospod Fleckenstein. Ne, najprej pa eh, Knut, izvolite. Ab, Se bomo zdaj zamenjali, ker njen prejšnjič kolegica bila prva na vrsti, zdaj pa bom jaz. In to, tudi to je eh, znamenje dobrega sodelovanja. Znak za to, da se sicer ne strinjamo vsem, ampak kljub temu uspemo najti kompromise. Vsebinsko smo našla precej kompromisov in pa tudi dokaz za to, da lahko nekatere vprašanja eh, damo na stran in o njih odločamo pozneje. Ni treba že kar takoj eh, danes izpostavljati razlik med nami, ampak eh, morda ravno oziroma bolj tiste stvari, ki so nama skupne. Tako da še enkrat hvala moje soporočevalki, pa tudi vsem poročevalcem v senci in pa številnim kolegom, ki so pripomogli k pripravi tega poročila s svojimi amandmaji. Ključna točka poročila, pa zdaj ne bi šel v podrobnosti vsega, ker bi bilo uh, to prezamudno, sta bila torej odstavka Y in pa X oziroma kompromisni predlog 26, kajti Gruzija, Moldavija in pa Ukrajina so opravili tudi precej lobiranja, ampak pozitivnega lobiranja, zato da bi eh, izredno bile omenjene v okviru pristopne perspektive. Zato bi najprej opomnil na cilje vzhodnega partnerstva. Politično približevanje, politični dialog in pa gospodarska integracija oziroma tesnejši gospodarski odnosi z Evropsko unijo. Drugič, seveda tudi ko gre za 49. člen pogodbe Evropske unije, lahko vse države zaprosijo za članstvo v naši organizaciji. Torej, tiste organizacije, ki eh, spoštujejo naše temeljne pravice in vrednote. Tretjič, to pa zahteva upoštevanje mm, načel demokracije, pravne države in pa temeljnih svoboščin. In vedno znova moramo to tudi izpostavljati. Zdaj pa nekaj o poročilu. Gruzija, Ukrajina in pa Moldavija so že eh, ratificirale pridružitveni in pa prostotrgovinski sporozum z Evropsko unijo. In zato razumem, da so, oziroma zakaj so tako ambiciozne in zakaj si želijo opraviti tudi preostale korake na tej poti. Ampak te stvari morajo pricorljati tudi do civilne družbe in ne ostati samo nekje v zgornjih ešalonih. Uh, in tudi nekatere druge države, ki zaenkrat še ne želijo skleniti pridružitvenega sporazuma z nami, vseeno izvajajo zadevne, eh, zelo zahtevne, zahtevne reforme v svojih državah. To niso partnerji iz drugega razreda. Kajti s temi državami bomo sklenili sporazum, tako kot za Armenijo. Z Azerbajdžanom pa se še pogajamo. Uh, Pričakovanja moje skupine za vrh Evropskega partnerstva novembra so naslednje. Ta vrh bo nekako predstavil povzetek dogajanja v zadnjih dveh letih in za mojo skupino je pomembno, da so dosedaj doseženi rezultati vidni za civilno družbo in tudi za splošno javnost v EU. Pomembno pa je tudi, da bodo še neizpolnjene naloge prav tako jasno izpostavljene in da se začnejo že enkrat izpostavljati oziroma um, uresničevati uh, skledeni dogovori in pa dane obljube. Nobena stranin ne sme biti zadovoljna s tem, kar se je do zdaj zgodilo. Ne mi, ne oni. In še naprej moramo o tem razpravljati, še naprej moramo govoriti o tem, kaj po eni strani sploh pomeni, po eni strani se braniti pred Rusijo. Treba pa se tudi vprašati, kakšne so posledice vsega tega za vlastno državo. Naprimer, kar zadeva manjšine, kar zadeva izobraževalni sistem. Kot naprimer v Ukrajini, kjer je zdaj to omejeno samo še na osnovno šolo. In Ukrajina bi tu šla lahko po poti eh, Polske ali Bolgarije, ampak upam, da ne bo šla. Tudi, ko gre naprimer za način obravnave nevladnih organizacij, je treba vedeti, da je pač demokracija včasih zelo težavna stvar Tudi če zdaj vzamemo pod rogled določeno skupino ljudi, ne bom zdaj teh ljudi poenoval tujih agentov, ampak veste, če jim govorim. To je razprava, ki jo moramo voditi naprej, tako v Ukrajini, kot tudi v Gruziji in v Moldaviji. Namen ali pa cilj vzhodnega partnerstva je v tem, da zagotavljamo mir, stabilnost in blaginjo vsem državam vzhodnega partnerstva, torej našim sosedom na vzhodu. In tu ne gre samo za podpisovanje nekih sporazumov in za organizacijo vrha vsake dve, let, dve leti. Vzhodne partnerstvo, vzhodne partnerstvo bo uspešno samo, če bodo vse upletene države uspele izvajati zaveze. In tu smo tudi jasno zapisali, da mora biti um, ehm, jasna tudi perspektiva teh držav. Perspektiva, um, ki ima ob koncu konkreten cilj, kot so naprimer vstop v šengensko območje ali kaj drugega. Hkrati pa ne smemo zbujati lažnih uh, upov ampak zato je treba res ustrajati pri tem, da se to, kar je bilo sklenjeno, tudi izvede. To je prvi korak, drugi pa bo sledil tudi za parlament. Hvala. Hvala, Knut, Fleck, eh, Knut Fleckenstein. Gospod Andrikene, želite še nekaj dodati? Izvolite. Hvala lepa. Naj se zahvalim kolegu Knutu Fleckensteinu za odlično sodelovanje tu, eh, ta odločitev, da bi imeli dva poročevalca z dveh eh, političnih skupin, ni, eh, ni običajna praksa v tem parlamentu, to sploh ni enostavno, ampak uspelo nam je se dobro odrizati in oblikovati nek dober kompromis. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci za sodelovanje. 232 eh, predlogov sprememb je bilo uloženih in eh, oblikovali smo potem kompromisne predloge in tudi ustni predlog spremembe med različnimi političnimi skupinami. Torej, več kot 90 odstotkov vseh uloženih eh, predlogov sprememb so zajeti v kompromisnih predlogih. Torej, mislim, da ne moremo napovedati nikakršnih presenečenj jutri, ko bomo glasovali o tem dokumentu. Uh, Ampak kljub temu uh, moramo opraviti še nekaj domačih nalog z gospodom Fleckensteinom. Če, ukolikor uh, eden od kompromisnih predlogov uh, ne bi bili sprejeti in bi morali torej glasovati po posameznih predlogih eh, sprememb. Bomo morali še doseči sporotum o tem, kako bomo glasovali. Če si ogledamo osnutek in kompromisne predloge, potem moram povdariti, da mi je to besedilo eh, všeč, naša priporočila in ne zato, ker sem jaz ena odporočevalka, ampak To besedilo mi je všeč, ker odraža prednostne naloge naše, eh, vzhod, naše, naše strategije za vhod, vzhodno partnerstvo. Mm, potem gleda vnaprej, je dobro uravnoteženo in je tudi ambiciozno. Torej to predvsem, ko gre za tri eh, države, Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo. In še en vidik, ki je treba omenjati, je diferencijacija za kar mislim, da je tudi ključnega pomena. To je glavno načelo in predvsem načelo več za več. Moramo pač uh, priznati izkušnje, ki so jih zbrali naši partneri in zagotoviti, da vzhodno partnerstvo, ki mora biti vključujoče, mora biti relevantno za vse eh, strani, kaj ti ni dovolj, da bi bilo pač pr, eh, eh primirno samo eh, za enega to, kar je treba povdariti, ko sem pač povdarila, da je to besedilo eh, ambiciozno. Eh, govorimo o AEP, eh, e govorimo torej o o šengenskem območju, govorimo o carinski uniji, govorimo o energetski uniji, govorimo o digitalni uniji. Torej, vsa ta vprašanja so vključena eh, in so prisotna v dokumentu. Torej, kolegice in kolegi, hvala lepa za vse amanmaje, za vse predloge sprememb, ki ste jih uložili in eh, mislim, da smo res eh, nekaj pomembnega dosegli s tem besedilom. Hvala lepa obema poročevalcema, zdaj pa bodo podali svoje pripombe, kratke pripombe. Tudi tudi poročevalci v senci. Charles Tenok, izvolite, je ja, čisto na kratko predsednika. Eh, imeli smo to razpravo že svoj čas in eh, vložil sem eh, določene predloge sprememb, ki so zajeti v kompromisnih predlogih. To, to je praksa, ki jo pač uporabljamo že nekaj let. To sem že storil pred desetimi leti. Moja skupina podpira dejstvo, da bi v čim večji meri poveze, povečali našo predanost na predpostavki načela več za več, kot je polje povedala kolegica Andrikini. Eh, potekajo določene razprave o tem, da je treba izpostaviti osnovne načele iz leta 2009, tako kot predvideva tudi skupina iz Minska. Ni dovolj, da omenjamo samo teritorijalno nedotaknivost, ampak tudi pravico do samo odločanja. To so pomembna načela v mednarodnem pravu in uh, pač ne smemo izpustiti enega v korist drugega. In uh, seveda včasih se to uh, stori, ko se poskuša najti rešitev recimo za gorski karavan potrebah, za to ozemlje, ki je pač predmet eh, konflikta in tam je treba priznavati pravico do samoodločanja. Vsekakor. Moram reči, da kompromisni predlogi so dobro oblikovani in eh, torej, eh, v trenutku, ko Evropska unija se spopada z pomembnimi drugimi dogodki, eh, vključno z Brexitom, podnebne spremembe, migracija, moramo izpostaviti dejstvo, da imamo še določene države, ki imajo močne euroatlantske eh, ambicije in eh, torej, na nas še vedno gledajo kot na svetilnik za demokracijo in blaginjo in mir. In torej, mislim, da moramo torej še vedno uh, podati roko našim prijateljem, ki gledajo na nas v taki luči, tudi prijateljem iz Armenije. Um, in, uh, Tudi moramo poštevati DCFTA in Armenija, pač mora pridobiti čim več koristi iz tega, ampak mora priznati tudi ulogo in pomen Evropske unije pri vsem tem. In tudi Evrazijski, eh, Evrazijska eh, regija je še vedno v zametku, ampak eh, kljub temu tudi druge države kot Gruzija, eh, ki eh, pač. Eh, in Ukrajina, ki tudi gledajo na to, uh, morajo imeti to priložnost. Moja skupina uh, pač ima zelo odločna stališča, kar zadeva ruski ekspansionizem v Ukrajini. Ni treba tega ponavljati. Hvala lepa, gospod Šolci, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se zahvalil obima poročevalcema za pripravo tega osnutka poročila. Predvsem zato, ker ne samo eh, prebivalci držav vzhodnega partnerstva, ampak tudi prebivalci Evropske unije eh, gojijo precejšnje pričakovanja do tega vrha. Ampak ključno vprašanje je, kako bomo zdaj eh, obravnavali ta zelo zapletena vprašanja, ne samo znotraj samih držav vzhodnega partnerstva, ampak tudi vprašanj odnosov med temi državami vprašati se moramo, kako gledajo naprimer delavci, kmetije, študenti v teh državah na Evropsko unijo. Zato bi spostavil dvoje, kar je za nas zaenkrat še problematično. Politika vzhodnega partnerstva plus. Sicer omogoča dodatno perspektivo, ampak kot smo slišali od treh povabljencev, je treba najprej upraviti domačo nalogo na naši strani. Res je treba najprej doma v 28 državah članicah eh, pogledati, kaj je za postoriti in kakšen dejanski odnos nas do, do držav vzhodnega partnerstva. In morda je za takšen sporazum še prezgodaj. Morda. Kot skupina bomo načelo pogojenosti, tudi ko gre naprimer za makrofinančno pomoč in pri drugih politikah in drugih spodbudah v okviru vzhodnega partnerstva, eh, še naprej zagovarjamo. To je nekaj, kar se kakor spremlja realnosti, pa spremembe realnosti. Druga zadeva, ki želimo izpostaviti in v katere smo nekoliko kritični, pa je obnašanje eh, Ruske federacije. Ne moremo se delati, kot da tu dogodki, da se tu dogodki sploh niso zgodili. Potrebujemo nek mehanizem za perspektivo, ki bo tudi danes nakazoval mora biti izhod iz te zagate. Ne gre samo za predpisovanje oziroma za vajanje sankcij in nič drugega. Mislim, da gospodarska um, srednja oziroma da znanost pozna tudi druge ukrepe. Z Rusijo moramo nekako najti skupen jezik, tudi zaradi skupnega partnerstva, pardon, vzhodnega partnerstva. In tu je politična pot. Hvala. Hvala, Helmut Scholz ven. Daj pa, eh, glede na to, da nimamo drugih prijav k besedi, eh, lahko zaključimo to točko. Glasovanje bo potekalo jutri ob 9. uri. Hvala lepa tudi vsem našim gostom in eh, veliko sreče pri delu. Nasvidenje. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, mi lahko zdaj preidemo na točki 6 in 7 na dnevnem redu. Naslednja točka na dnevnem redu je eh, <clears throat> partnerski sporozum o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani. In kar 48 eh, predlogov sprejema je bilo uloženih eh, do 30. septembra. Poročevali se gospod Tenek, mu predajam besedo. Hvala.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 po eh, strateških partnerstvih eh, eh, sporazumi, ki so bile sprijete s Kanado, pri čemer sem bil poročevalec in zdaj si bomo mogli dali novo Zelandijo, druga država, ki spada v britanski Commonwealth. Torej, tu sklenili smo, da bomo to nekoliko spremenili. Tukaj gre za partnersko razum o odnosih in sodelovanju, ampak sporazum je zelo podoben strateškemu partnerstvu, ki smo ga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 Eh, podpisali smo, torej novozelandska vlada je to podpisala 5. oktobra lansko leto pred približno enim letom in zdaj dobro napreduje v fazi ratifikacije. In sem prepričan, da napredek tega, eh, te pogodbe eh, bo potekal brez zastojev in glede na to, da tudi ta sporazum je deležen široke podpore tudi v političnem spektru,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 Z samo 48 predlogi spremembi in dvema kompromisnega predloga mislim, da je to res rekordno nizko število eh, in očitno gre za nesporno poročilo, ki sem ga pripravil. Naj vas opozorim, da Nova Zelandija je ena najbolj najtesnejših partnerjev, ki deli demokratične vrednote v načelo pravne države in eh, tudi kulturno eh, ima številne vezi z Evropsko unijo. Naj povem, da kot poročevalec poročevalec lahko podprem vse eh, predloge sprememb in eh, ta dva kompromisna predloga je treba pripisati dejstvo, da je bilo potrebna, do, potrebno pojasniti določene vidike in eh, pač ni šlo za nekakšno iskanje političnega kompromisne rešitve pri tem. Um, lahko tudi še dodam, da v poročilju imamo pozitivne sklicevanja na predlagani uh, prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in novo. Novo Zelandijo ki, um, za katerega postopek poteka usporedno s uh, tem sporazumom. Uh, politični odnosi in vedno boljši trgovinski odnosi gredo z roko v roki in sem prepričan, da lahko izkažemo našo podporo temu uh, poročilu. Sem tudi zadovoljen, da smo lahko tudi omenili ulogo, ki jo je odigrala Nova Zelandija, sicer majhna država, ki ima za sabo pomembno zgodovino in lahko odigra pomembno ulogo, kljub temu, da je majhna pomembna država na mednarodni ravni. Predvsem ne smemo pozabiti eh, njene uloge eh, tudi v eh, operaciji Atalanta, ki je bila izvedena v Afriškem rogu, tudi na drugih mednarodnih prizoriščih, tudi ne smemo pozabiti njihove vojaške prisotnosti v Afganistanu, v protiterorističnih operacijah, lahko pravi pomembno ulogo tudi v boju proti podnebnim spremembam. In, in Nova Zelandija torej ima ambicijo, da bi znižala tudi oglični odtis in torej v poročilu je tudi izpostavljeno tudi po prvi obravnavi na odboru. Sicer 23. septembra je prišlo tudi do političnih volitev v Novi Zelandiji in bomo počakali, eh, da ugotovimo, kako bo to vplivalo na oblikovanje nove vlade. Eh, niti laboristična stranka, niti nacionalna stranka nista pridobili večine, zato bosta eh, morali sestaviti koalicijsko vlado, ki naj vključuje tudi zelene oziroma tako imenovanje novozelansko prvo stranko. In ehm, zadovoljen sem, da novozelanska prva stranka, ki je edina druga evroskeptična država, v Commonwealthu, ki podpira Brexit, eh, sicer eh, se krči in eh, dejansko sem zadovoljen, da ne naraščajo glasovi zanje, tako kot se dogaja za populiste v drugih državah. Sicer mislim, da poročilo ne postavlja nikakršnih težav in glede na omejeno število predlogov sprememb, mislim, da lahko računam na podporo kolegov, ki so danes tu prisotni v dvorani. Hvala lepa. Thank you, Charles Tanak. Hvala, Charles Steinbeck. Zdaj pa bi dal besedo poročevalcem v senci, gospodom Grijanom, gospa Kristija iz ELS in pa iz skupine SND. Gospodom Grijanom, izvolite. Najlepša hvala, pred, gospod predsednik. Zahvalil bi se gospodu Tanoku za odlično opravljeno delo. tudi um, gospod Tajno, ki je prijatelj Nove Zelandije, tako kot jaz in sklep sveta to potrjuje. Tudi mi imamo podobne oziroma enake vrednote kot pa Nova Zelandija. In zato bi bilo dobro, da naše skupne vrednote eh, nadgradimo s gospodarskim sodelovanjem. Glasovanje, ki bo z tem potekalo jutri, bo odločalo o tem, ali bomo z Novo Zelandijo sklenili prosto trgovinski sporozum ali ne. Opažam, da obstaja glede tega v parlamentu kar velik eh, konsens. In poročilo gospoda Tenoka je dober prvi korak na poti k celovitemu prosto trgovinskemu sporozumu. Hvala. Hvala, zdaj pa še kolega Kristija. Hvala, gospod predsednik. V imenu skupine SND bi se zahvalil gospodu Tenoku in pa tudi kolegu poročevalcu Senci za odlično pripravo osnutka poročila. Tega je gospod Tenok predložil pred poletnimi počitnicami. Naša skupina pozdravlja partnerstvo za Novo Zelandijo in tudi naprej si še želimo tako močne, če ne boljše oblike sodelovanja s državo. Evropska unija in pa Nova Zelandija sta partnerici podobnih pogledov na stvari. In to partnerstvo bo okrepilo še boljše. Partnerstvo okrepilo bo politični dialog in pa tudi sodelovanje na številnih področjih. Spoštovani kolegi, mislim, da bo AFED zjutrišnje glasovanje poslal jasen signal, močan signal eh, in predložil dobro besedilo tudi za plenarno zasedanje. Hvala še enkrat poročevalcem in poročevalcem v senci. Hvala. Hvala, kolega. Želi še kdo besedo? Ne, dobro. V Afetu bomo o tem glasovali jutri, kot rečeno, na plenarnem zasedanju, pa najverjetneje novembra. Tako, zdaj pa sledi za točki 8 in 9. Smo v bistvu točni. Tako da sledi druga obravnava okrepljenega partnerstva in uh, eh, sodelovanja med EU in državami članicami ter Kazahstanom. Poročevalka, gospa Jakoncari, nobenih predlogov sprememb niste dobili. Kot kaže, pa je na podlagi 147 amandmajev, ki, ki so bili vloženi v AFET-u, nastalo 30 kompromisnih predlogov, potem pa tu še 11 predlogov sprememb iz odbora INTA. Gospod Jakob Sari, beseda je vaša. Gospod predsednik, hvala za besedo. Osnutek mojega poročila je dobil, oziroma si je prislužil 147 eh, predlogov sprememb, kot ste dejali. In večina teh predlogov je odražala pomisleke, ki so jih kolegi s tem tudi podali v razpravi na prejšnjem sestanku. Poleg zunanje političnih vprašanj je tu še ogromno predlogov sprememb, ki govorijo o konkretnih zadevah, o konkretnih pomislekih glede temeljnih pravic in pa človekovih pravic v Kazahstanu. Dovolite, da izjavim, da parlament pričakuje, da bo Kazahstan glede odprtih vprašanj storil korak naprej in da bo tudi izpustil tiste aktiviste in pa predstavnike sindikatov, ki so zaenkrat v zaporu. Vložila bom ustni predlog spremembe glede kompromisnega predloga 4. V petek smo slišali, da so štirje od omenjenih aktivistov že bili izpuščeni kar so dobre novice. Zahvalila bi se opračovalcem v senci, svojim kolegom, ki so pri tem sodelovali, za odlično sodelovanje. In kot je dejal gospod predsednik, bomo o tem glasovali jutri. Glasovali pa bomo tako o strinjanju eh, oziroma osebini poročila, kot tudi o spremni resoluciji. Hvala. Hvala, gospod Jakon Sari, želi kdo besedo? Gospod Kukan v imenu ELS, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil gospe poročevalki za način dela in hvala tudi poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Prejšnji teden smo imeli zelo dober sestanek poročevalcev v senci in vesel sem, da je bila večina mojih predlogov tudi sprejetih. Najpomembnejša vprašanja so bila, kako oblikovati jasen signal o tem, da se strinjamo z sklenitvijo sporazuma glede okrepljenega partnerstva ter sodelovanja in da mora to odražati ustrezen napredek na strani Kazahstana pri odnosih z Evropsko unijo. Pripričan sem, da bi ta sporazum moral biti osnova za še bolj poglobljeno sodelovanje področje trgovine z Kazahstanom. Prav tako moramo vedeti, da je Kazahstan izjemno pomemben za Evropsko unijo. Tudi Evropska unija pa je za Kazahstan izjemno pomembna, ker smo prvi trgovinski partner eh, te države in hkrati tudi um, faktor, ki omogoča zelo pester nabor trgovinskih partnerjev te države. Kazahstan je tudi vodilna država tem, torej v tej regiji, ko gre za jedrsko razroževanje. Uh, še naprej bi morali na tem področju tudi mi igrati eh, pomembno vlogo in dobro sodelovati s Kazahstanom. Je pa treba seveda ustrajati pri spoštovanju pravic in pa svoboščin, kot so pravica eh, ali pa svoboda govora, svoboda zbiranja, politična mm, in pa medijska svoboda. Tu so še potem še standardi in pa priporočila Beneške komisije, standardi OVSE in vse to je treba upoštevati. Poročilo, ki ga pripravlja gospoda Koncari, je uravnoteženo, je dobro in zato vas prosim za podporo. Hvala. You, Ed Hvala, Edward Kukan. Zdaj pa še gospod Buhner kot zadnji. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi poročevalki hvala za njeno ustrezno in pa pokončno držo pri obravnavi tega zapletenega vprašanja. Strinjam se lahko s predhodnikom. Za Evropsko unijo, za globalno strategijo je zelo pomembno ustvariti stabilno partnerstvo s Kazahstanom. Je pa situacija tu še vedno zelo zapletena, kajti gospodarski napredek Kazahstana, ki je izjemno viden, ni povezan z napredkom na področju človekovih pravic. Koalicija nevladnih organizacij proti mučenju je v roku enega leta izpostavila 163 primerov mučenj v tej državi svoboda govora je omejena, kajti naprimer 500 oseb je bilo pridržanih samo zato, ker so želeli organizirati demonstracije, miroljubne demonstracije. Dva miroljubna politična zapornika sta bila obsojena na vsak po pet let zaporne kazni, samo zato, ker sta na Facebooku in pa drugih eh, medijskih platformah mm, izpostavljala politično kritične vsebine. Torej, če povzamem, odnosi med Evropsko unijo in Kazahstanom so zelo pomembni. Vseeno pa moramo biti previdni in ne smemo kar takoj povleči vseh asov iz rokava ter s tem zapraviti naš vpliv, ko gre za razvoj človekovih pravic in drugih soboščin tej državi. Hvala, gospod Buhner. Hvala za vaš prispevek. Zdaj pa še dva govornika. S tem tudi zaključujem seznam govornikov. Gospod Tanak, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi moja skupina bo podprla to poročilo. Poročilo gospoda Borelija. Mislim, da gre za odlično poročilo. Že dolgo časa sem v parlamentu in pred desetimi leti, približno, ko sem se sam ukvarjal s poročilom glede vzhodnega partnerstva, sem predlagal, da bi morda tudi Kazahstan eh, bil kandidat za podoben status. status morda tudi zato, ker del kazahstanskega ozemlja posega v eh, Evropo, tudi zemljepisno, tudi geografsko, tam ob Kaspijskem morju. Ne zato, ker je to samo ogrom, ker je to ogromna država z ogromnimi viri, ampak tudi zato, ker je dober model države, ki je. Eh, ki omogoča mirno sobivanje različnih eh, veroizpovedi, muslimanov, eh, kristijanov, pa vseh drugih manjšin, tako jezikovnih kot tudi etničnih. In to je neverjeten dosežek v luči uh, postsovjetske tranzicije. Mislim, da nas bi lahko Kazahstan kar precej naučil, ko gre za integracijo in ko gre za miroljubno sobivanje z drugimi kulturami in pa verskimi skupnostmi. In zato mislim, da bi morali ponuditi Kazahstanu roko in prepoznati njihov napredek v preteklih letih. Tu ni toliko radikalizacije kot naprimer v drugih državah, kot v Uzbekistanu. Seveda še obstajajo težave, naprimer, ko gre za pravice delavcev ali pa ko gre za no, visoko stopno korupcije v nekaterih eh, organih javne uprave. Ampak po drugi strani gre res za odlično, zelo izjemno državo, v kateri bi se morali več naučiti. Kazahstan ima pred seboj vsekakor svetlo prihodnost. Je pa Kazahstan tudi del Eurazijske gospodarske unije z Rusijo. Sporazum, ki ga obravnavamo, bo carine ko gre za trgovino med Kazahstanom in pa državami Svetovne trgovinske organizacije, urnava na drugačen način, kot pa v kontekstu Eurazijske gospodarske unije. In še enkrat ponavljam, Kazahstan je pomembna partnerica Evropske unije. Hvala. Hvala, gospod Tanak. Gospod Pajet. Hvala, gospod predsednik. Tudi naša skupina podpira to poročilo, kajti je dobro uravnoteženo po eni strani si želimo razviti gospodarske in politične odnose s Kazahstanom, po drugi strani pa želimo okrepiti tudi spoštovanje človekovih pravic v tej državi. Želimo si, da bi bilo več ljudi izpuščenih iz zaporov v Kazahstanu in kot Evropski parlament ali Evropska unija tu opažamo precejšen manjko. Uh, Če primerjamo Kazahstan z nekaterimi drugimi državami v regiji, lahko vidimo, da je odnos med EU in Kazahstanom dober, da se da tudi dobro napreduje. Zato, ker sta obe strani za, pač, um, ker se obe strani tega želita. Kazahstan gospodarsko izjemno hitro napreduje. Hrati pa bi še enkrat povedal, da je pomembno v odnosu z Kazahstanom izpostavljati tudi človekove pravice. V tem osnutku imamo nekaj imen, ampak obstaja še več ljudi, še več organizacij civilne družbe, organizacij za človekove pravice, za katere se bojimo. Naprimer, tudi predstavniki sindikatov, Sidar Norbek Dušabajev je bil naprimer obsojen zaradi svojega sindikalnega delovanja to so imena, ki jih vidimo v osnutku poročila, poleg tega pa so tu še ljudje in organizacije, ki jih sploh ni na našem radarju. Če povzamem, upam, da bo tudi Kazahstan eh, prebral naše poročilo in eh, razumev, da si mi želimo, da, naša, eh, da naše sodelovanje, da naš odnos poglobimo. Naš, naše poročilo je znamenje dobre volje. In upam, da bo Kazahstin, Kazahstan ravnal pozitivno, se odzval pozitivno in tudi razumev naše eh, komentarje glede človekovih pravic. Hvala. Hvala, gospod Pajt. Ima še kdo kak komentar morda? Ne, gospod poročevalec, želite še vi enkrat besedo? Ne, poročevalka, ne. Dobro, glasovanje, eh, druga obravnava in pa glasovanje bo potekalo jutri, na plenarnem zasedanju pa bo to novembra. Tako, hvala za vaše prispevke, sledi pa točka 10 na našem dnevnem redu. Ali je gospod Vigan že na poti? Aha, no ni ga še in dokler ga ni, nima smisla, da nadaljujemo. Tako da predlagam, da naredimo krajši odmor, dokler gospod Vigan ne pride. Prosim pa, da stanete v dvorani. kot rečeno, to bo potekalo z zaprtimi vrati. In vsi tisti, ki nimate pravice biti tu, lahko zdaj dvorano zapustite.